ich erkläre die am. zwölf otvarjam plenarno zasedanje ki smo ga prekinili 12. septembra v evropskem parlamentu gospe in gospodje rad bi vas prosil da se spomnimo tega, da ko kolegice in kolegi obmovknejo, je tukaj, tukaj zavlada tišina in mir. Vendar pa se med mok pomešajo tudi kriki. Kriki otrok, ki so jih starši morali gledati, kako se utapljajo. Kriki staršev, ki niso mogli rešiti svojih otrok. Kriki ljudi, ki so se izgubili na odprtem morju, čeprav so odaleč lahko opazili že obalo celine. Celine, za katero so mislili, da bo postala njihovo zatočišče in kjer bodo lahko uresničili svoje sanje. Kriki ljudi, ki so izgubili svoje življenje tik preden so se lahko izkrcali na evropski obali. In s tem v zvezi razpravljamo o številkah razpravljamo o tem, kdo bo sprejel koliko beguncev. S tem v zvezi razpravljamo tudi donarju, koliko nas nastane. S tem v zvezi razpravljamo o suhoparnih odstavkih. In s tem v zvezi razpravljamo o razmerah, ki si jih sploh ne moremo predstavljati, da ribičim, ribičem grozi kazenski pregon zaradi tega, ker so pomagali utapljajočim, zaradi tega, ker naj bi sodelovali pri nezakonitem preseljevanju. Razpravljamo o tem, da živimo na najbogatejši celini, vendar pa bogatstvo ni pravično porazdeljeno in tega se vsi zavedamo. Vendar pa smo zelo bogati v primerjavi s tistimi državami, odkot prihajajo ti begunci. V primerjavi s tistimi, ki bežijo pred opustošenim siromaštvom in v njihovih očeh smo bogati in močni. Zato ne bi rad govoril o odstavkih, ampak o naši moči, o našem bogatstvu, ki ga moramo deliti s preostalim svetom. Bogatstvo mora predstavljati dožnost dožnost, da zagotovimo zaščito tistim, ki jo iščejo med nami. Zato predlagam minuto molka, ki jo bomo posvetili žrtvam, ki so se utopile zraven Lampeduze. In minuto, v kateri lahko premislimo, kakšna bi bila lahko evropska politika. Vielen Dank. Najlepša hvala.